sveta in komisije je glede Turčije poročilo za leto 2015. Gospa Henis Plešert ima besedo za svet. Izvolite. So sorry. <laughs> Se upravičujem, preveč debat je in ne vem, pri kateri sem. Ena za drugo se vrstijo, ampak vesela sem, da sem z vami, gospa eh, predsedujoča, spoštovani gospod komisar. Odnosi med Evropsko unijo in Turčijo eh, so strateškega pomena In imamo dolgo preteklost eh, širokega in poglobljenega sodelovanja. In čeprav imamo toliko skupnih interesov, se soočamo tudi z eh, izzivi, kar je spostavila predvsem migracijska kriza. O tem je danes že poročal eh, predsednik sveta Tusk. Kot veste, pogajanja potekajo. Odprli smo 17. poglavje lanskega decembra in načrtujemo odpiranje 33. poglavja v naslednjih mesecih. Ne povdarim, da v tem kontekstu nadaljujemo za sodelovanjem na naših osnovnih eh, pravilih, kjer ustrajamo na pogojevanju in poskušamo premostiti po manjkljivosti. Z našega vidika je jasno, da je Turčija dosegla napredek na mnogih področjih eh, evropskega kija. To je dobra novica. Enako jasno pa je tudi, da um, Mnoge razmere na domačem terenu v Turčiji povzročajo veliko zaskrbljenost. Turčija mora v kratke odpraviti velike slabosti sploh na področju pravne države in uh, človekovih pravic. Eh, pozvali smo Turčijo, da popolnoma spoštuje človekove pravice, še posebej sprejme nujne korake za to, da, da prepreči uh, spodkopavanje neodvisnosti sodstva, pravice do združevanja in eh, svobode medijev. No, vse skupaj eh, ste tudi vi izpostavili v vaši resoluciji. Kot je Evropski svet marca izpostavil, pričakujemo, da bo Turčija zadosila najvišjim standardom v naših stikih za Turčijo. Izkoristimo vsako priložnost, da to vedno znova ponavljamo. Večkrat smo že pozvali k ponovni spostavitvi pogovorov za odpravo eh, krize na Bližnem shodu in tudi za reševanje kurskega vprašanja. Pozdravila bi ponovno prizadevanje vseh sprtih strani, da se lotijo tega vprašanja. Pričakujemo, da bo Turčija aktivno podprla ta pogajanja, kot vi, eh, poslanke in poslanci Evropskega parlamenta upamo, da bodo dosegli eh, dogovor, ki bo trajnost in dolgotrajno. Hvala lepa, besedo predajem gospodu Hanu v imenu komisije. Eh, eh. Gospa predsednica, gospod in gospodje. Naj se najprej zahvalim poročevalki eh, Kati Piri, za, ki je poročevalka za to področje, za kakovostno poročilo, o katerem razpravljamo danes in se sooča z ključnimi vprašanji eh, odnosov z, med Evropsko unijo in eh, Turčijo in ugotovitve komisije v mm, svežnju o razširitvi iz leta 2015 za Turčijo. Ob migracijski in begunski krizi se je situacija v regiji Eh, spremnila in poslavšala in mnogi interesi, ki delimo z Turčijo, od nas zahtevajo, da okrepimo sodelovanje eh, z eh, to strateško partnerico. Naši odnosi so se seveda osredotočali na migracijske izzive, vendar pa bi morali vključevati tudi celo vrsto vprašanj, ki bo domovočila popoln odnos in sodelovanje med partnerji. Na vsak način upamo, da bo odpiranje poglavje pripeljalo do konkretnih napredka v Turčiji. Skupaj z sporazumom z 18. marca komisija dela tudi na predlogo za odpiranje pogajanj o finančnih in proračunskih zahtevah. Prav tako se pripravlja na odpiranje nadaljnih poglavi eh, na ključnih področjih eh, pravosodja, eh, temeljnih pravic pravosodja in pravne države. To počnemo v skladu z pogajalskim okvirom in v sodelovanju z državami članicami. V tem kontekstu eh, komisijo spodbujajo dogajanja. Mm, v zvezi z preseljevanjem beguncev in pričakujemo večji uspeh. Upamo, da bomo dosegli dober eh, sporazum oziroma mirovni sporazum eh, za eh, regijo, ki bi prispeval k stabilnosti te regije in bo prav tako prispeval k bistvenemu napredku v naših pogajanjih o pristopu Turčije Evropske unije. Naj pozovem k več eh, dialoga na visoki ravni. Zadnji dialogi so eh, pokazali, da je to uspešen eh, format za krepitev odnosov z Turčijo. Imeli smo dialog, imeli bomo še dialog 25. 26 aprila, kjer bomo lahko okrepili poslovne vezi, se ozredočili na makroekonomske izzive in možnosti za vlaganja, kot smo uh, že razpravljali danes. Eh, Dopolnje naš eh, širok načrt sodelovanja za Turčijo že prinaša prve rezultate, tako da dosegamo cilj odprave nezakonite migracije iz Turčije v Evropsko unijo in s tem smo prekinili v vzorec, da begunci in migranti tvegajo svoje življenje, da pride v Evropsko unijo. Skrbi nas eh, seveda spoštovanje eh, načel pravne države in človekovih eh, pravic na kar je še, so še vplivali zadnji dogodki, kjer gre za kratenje pravic znanim akademikom in novinarjem te drugim pripadnikom medijev. Večkrat smo že pozvali eh, turško vlado, da se ponovno loti reform in Turčijo spravi na raven Evropske unije odpiranje benchmarkov menikov in odpiranje po glavi 33 in 24 bo, upajmo, prispevalo k ponovno pripravljenost eh, Turčije, da se posveti tem vprašanjem. Še vedno pa Evropska unija izraža eh, svojo zaskrbljenost eh, glede resnega položaja na vzhodu Turčije, kar zadeva mm, vprašanje kurdov in dogovor z kurdi, saj to je edina vzdržna rešitev za prihodnost če zaključim, komisija je polna zaupanja glede okrepitve sodelovanja z eh, Turčijo pri preprečevanju migranske eh, krize in eh, prepričano v uspeh sodelovanja na mnogih drugih področjih. Najlepša hvala. Zdaj pa k politični skupini začenjamo z gospod Piri v imenu socialistov in demokratov. Hvala lepa. Danes se Turčija in Evropska unija soočata z mnogimi skupnimi izzivi, če pogledamo begunsko krizo, nevarnost eh, terorizma, dolgotrajni konflikt v Siriji, vir nestabilnosti. Nekaj, kar je jasno ob vseh teh izzivih, da eh, Turčija in Evropska unija potrebujeta druga, drugo, če želita reševati te probleme. Moram pa tudi izpostaviti, da ne moramo biti slepi za eh, notranja dogajanja v državi. Turčija mora postati bolj stabilna in bolj demokratična, če naj bi bila strateški partner, s katerim bomo lahko sodelovali in se nam zanesli. Pospeševanje pogovorov bi moralo temeljiti na osnovi eh, hitrosti sprejemanja reform, ne pa na osnovi eh, dela daj dam. Evrops, Turčija je dala zatočišče 3 milijonom beguncem. Mnoge države članice Evropske unije bi se lahko nekaj v Turčije naučile na tem področju, ampak eh, Turčija je prišla do svojih eh, meja in zdaj je skrajni čas, da Evropska unija ponudi svojo pomoč in omogoči preseljevanje beguncev v Evropsko unijo. Tako si bomo delili bremena in tako bomo resnično sodelovali. Od vseh možnosti, ki smo jih imeli lani za sodelovanje, vse smo zamudili, pogovori, morajo zdaj pripeljati do oblike dialoga. To se pravi, da ne smemo na različne argumente gledati kot na žalitve. Situacija na vzhodu države je zelo zaskrbljujoča, zelo skrbi ta parlament. Evropska unija si želi ponovno spostavitev mirovnega procesa, ker še vedno nimamo rešitve za kurdsko vprašanje. Trenutna situacija ni sprejemljiva. Eh, obžalujemo ponovno povratek nasilja strani PKK in eh, močno obsojamo napade varnostnih sil na eh, civiliste. Ko gre za ukrepe vlade, pa moramo izpostaviti, da morajo biti ti ukrepi sorazmerni in v skladu z mednarodnim pravom. 400 tisoč državljanov je moralo zapustiti svoje domove zaradi nasilja in mnog kurdska naselja imajo težave z preživljanjem državljanov. Verjamemo, da je Turčija stopila na pot eh, oziroma da lahko Turčija stopi na eh, pot, kjer eh, se novinari ne bodo znašli v zaporu za radi svojega poročanja, kjer akademiki ne bodo izgubljali eh, delovnih mest, ker izražajo svoje mnenje. Turčija se mora vrniti na pot, eh, kjer sodniki ne bodo oklevali pri sprejemanju svojih sodb zaradi strahu, da bi izgubili uh, službo ali bi drugače kaznovali ni. To ni grožnja za Turčijo, ampak spodbuda. Turčija se mora vrniti na pot demokratičnih reform in izkoristiti to priložnost za tesnejše sodelovanje z Evropsko unijo. Na koncu se naj zahvalim tudi naš, mojim soporočevalcem za dobro sodelovanje. In upam, da bomo lahko iz Evropskega parlamenta poslali močan eh, signal s to resolucijo. Hvala lepa. Spremete modri karton, gospa eh, Piri gospoda Kristofa Ruja. No. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αναμένω από την εισηγήτρια της έκθεσης να μας πει εδώ ξεκάθαρα. od poročevalke. Jaz sem pričakoval, da bo jasno povedala ali meni, da je Turčija na dobri poti k pristopu Evropske unije, vendar pa saj ne samo, da ne rešuje begunske krize, ampak tudi ne upošteva standardov Evropske unije. Želi si pristopa, ampak hkrati tepta temeljne pravice in druge države, ki spolnjujejo vse kriterije, niso tako blizu pred evropskimi durmi kot Turčija. Ali lahko poročevalka resnično reče, da lahko odpremo mirne duše, dodatna poglavja, izvolite? Hvala lepa za to vprašanje, da je kolega. Jasno je, da bi bilo neprimerno eh, reči, da, da je Evropska unija kriva, da se proces ne razvija naprej. Seveda je to v prvi vrsti problem eh, Turčije, ampak na Turčijo moramo gledati enako kot na druge države kandidatke in moramo povedati, da so tukaj politične razlike in igrice, ki jih igrajo in politiki v Evropi tudi ne eh, obravnavajo, tudi če je pošteno in eh, striktno po reformah, ki jih izvaja gospa Sumer za dve minuti v imenu e LS. Hvala lepa. Gospa predsednica, zahvaljujem se poročevalki Piri za sodelovanje pa tudi poročevalcem iz drugih političnih skupin. Dogovorili smo se, da se bomo držali resolucije iz prejšnjega leta, kar nam je tudi uspelo in nam je nekoliko lajšalo pogajanja. Zato ne razumem, Kati, da, na, da se na koncu želi držati samo enega dogovora. E, če bo ELS prevzela uh, glasovani seznam S in D kot svoj, tega ELS ne bo naredila, ne bo. Uh, si dovolila, da pritiskajo te na njo. Gre pa za resolucijo, ki ocenjuje notranje stanje eh, Turčije, kar zadeva približevanje Evropske unije. Tega ne smemo mešati z begunsko krizo, če tudi je to zelo težko. Zato bi radi povdarili, da ne moremo imeti rabatov za Eh, Turčijo. To velja za liberalizacijo vizumskega režima, pri katerem mora Turčija izpolniti vse zapisane pogoje, odpiranje novih eh, poglavjev. Poglavi mora biti jasno povezano z izpolnjevanjem pogojev strani Turčije. Od tega je Turčija daleč. Uh, oddaljena, imamo velike omejitve človekovih pravic, država poseka v pravosodje, nasilje eskalira na vzhodu, torej samo nazadovanje za Turčijo. Če želimo eh, biti zanesljivi sosedi, če želimo nadgrajevati naše sosedsko sodelovanje, potem moramo med sebojno govoriti in se tudi pogajati, ampak to bo šlo samo, če bo Turčija ponovno stopila na evropsko pot politiko politika povezana z ciprom tudi eh, ne more biti rešena pred rešitvijo ciprskega vprašanja. Tukaj mora Turčija prevzeti bolj aktivno vlogo, končno mora priznati Republiko Cipr in omogočiti ponovno združitev eh, Cipra, kar je tudi v turškem interesu. Najlepša hvala. Hvala lepa zdaj pa EKR, gospod Demis Maker, za eno minuto izvolite. E, Hvala, e, gospa Piri, za to poročilo. Kaj ti, če si preberemo to poročilo, potem ponovno vidimo, e, kako škodi avtoritarno vladanje Erdogana Turčiji in tudi sodelovanju s Turčijo. Skrbim ravnanje z novinarji v Turčiji to, da se ne spoštuje javno mnenje in vidimo, da se položaj slabša. V najnovejši objavi novinarjev brez meja o svobodi tiska piše, da je Turčija na 148 od 180 mestih. Prenehali so mirovni proces eh, s Kurdi in iz tega je nastal slip ter teror države um, rekli so, da si želite, gospa ministrica, da se ponovno začnejo mirovna pogajanja. Ampak kaj se je zgodilo? Nič. Jugovzhod Turčije je postalo vojno območje v Turčiji. Turčija igra dvojno vlogo pri boju proti ISIS-u, kaj ti vlada se ni dovolj trudila, da bi se borila proti tujim borcem. Gospod Lambsdorff, dve minuti z skupino Alde. Hvala, gospa predsedujoči. Gospod komisar, rekli ste, da eh, so prednosti intenzivnejšega sodelovanja s Turčijo tudi naša politična skupina to vidi tako. Vendar nismo prepričani, ali je možno te prednosti doseči v predpristopnem procesu, ki se ga je imenovalo tudi zombijski. Torej, ta je pravzaprav mrtev. Nihče eh, resno ne verjame v to, da bo Turčija nekega dne pristopila Evropski uniji. To, kar namesto tega potrebujemo, je sodelovanje in pozitivna agenda, ki temelji na zaupanju. Mnogo področji je, kjer lahko z dobrim sodelovanjem s Turčijo dosežemo veliko. Begunsko vprašanje, energetsko sodelovanje, kulturna izmenjava, izmenjava med ljudmi, turizem, trgovina, nešteto polje, e, na katerih lahko s tem pomembnim partnerjem, e, ki ga je treba obravnavati s poštovanjem, kjer lahko dosežemo uspeh. Ampak če tu pravite, da želite odpreti, odpreti nadaljna pogajanja, ne glede na stališče določenih držav, držav članic in obenem vemo, da brez soglasja držav članic ne bo odpiranja poglavi, je to jasno, da se obupano držimo nekega spodletelega postopka in da obstaja, da ni poguma, da bi vzpostavili nove temelje za dobre odnose s Turčijo. S Turčijo se pogajamo že 11 let. V tem času se odnosi med EU eh, e in Turčijo niso izboljšali, temveč poslabšali celo bistveno deloma so zastrupili zastrupljeni, če vidimo, kako turški eh, predsednik eh, se je odzval na um, satirika Bönermann, aber Nemci, se pravi, da um, gospod Erdogan sploh ne zna ravnati svobodo tiska, svobodo umetnosti. Zato bodimo tako pogumni, storimo korak naprej, ravnajmo pametno s Turčijo in ustvarimo pozitivno in spoštljivo agendo, vendar pustimo ta uh, pristopni postopek ob strani, ker ne bo vodil do cilja za GUE. Uh, eh, gospod Hatvič Jarčov. Eh, kolegice in kolegi. Najprej eh, se želim zahvaliti poročevalci Kati Piri za odlično sodelovanje v celotnem postopku. Mislim, da je situacija um, v Turčiji um, zelo uh, zapletena. Deloma se to zrcali v tem poročilu. Uh, 300 tisoč eh, ljudi je notranje razseljenih v Turčiji, mnoga eh, območja so opostošena, od 60 tisoč eh, ljudi so zasegli imetje, mnogo je bilo, mnogo so ljudje tudi prodali, samo da si spet kupijo svobodo. Potem um, dobival, dobivam novice od ljudi, ki so obsojeni in zato moramo eh, spremljati tudi kazenske postopke, ki potekajo. Rešitev kurdskega vprašanja je možna samo v dialogu in PKK je treba zbrisati z seznama terorističnih organizacij. EU poročilo ima veliko pozitivnih vidikov glede rešitve ciprskega vprašanja in sicer mora biti rešitev nadaljni razvoj Ciprske republike, vendar eh, govori se o odpiranju novih poglavij in s tem se ne moremo strinjati. Pomembno je, da eh, glede ciprskega vprašanja rečemo, da ni katere stvari, ki so bile izpogajane, niso bile uresničene v praksi. Takoj bom končal. Eh, kar zadeva teritorijalno vprašanje, je treba opredeliti ustrezna pravila Turčija je pred številnimi izzivi in naš cilj je, da turški narod pomagamo pri nadaljem razvoju. Mi je žal, da vas prekinjam. Gospa Valeru, minuto 30 za skupino zelenih. Hvala, eh, gospa predsedujoča. Želela bi si, da bi danes lahko izrazila besede pohvale Turčiji. Rada bi povedala, da je demokratični razvoj v Turčiji na pravi poti. Rada bi rekla, da je zagotovljena neodvisnost sodstva, um, svoboda tiska, eh, svoboda izražanja. Rada bi rekla, da. Eh, sedaj po, ni več ovir na poti Turčije k Evropski uniji in rada bi rekla, da so mirovna pogajanja s Kurdi na dobri poti, vendar tega žal ne morem reči. Vse gre v napačno smer in to je zelo tragično, predvsem za vse demokrate v Turčiji, ki um, se uh, kljub uh, eh, od uporu zauzimajo za svobodo, za mir. Um, mi smo zelo kritični glede nadaljnega razvoja Turčije v vseh vidikih in v tej naši resoluciji pozivamo partnerje, da se odpovejo nasilju in da spet eh, začnejo mirovna pogajanja. Za taka pogajanja pa potrebuješ partnerja. Vendar en partner danes gradi palače, drugi partner pa je od 99. leta v izolaciji v zaporu. Eh, gospod Učelan od 2015 ni srečal več eh, družine odvetnikov od 2011 koristne. Korespondenca je od 2015 popolnoma blokirana. In um, to vodi do ravnanja z njim, ki ga je možno primerjati z mučenjem in zato uh, tirjamo uh, ukinitev tega izolacijskega zapora. Gospod Karber iz eh, IFDD, minuto 30. Hvala, gospa predsedujoča. Uh, torej, to uh, kaže, uh, um, kakšne so ambicije EU v zvezi s Turčijo in s tem žrtvujemo svobodo tiska, svobodo izražanja in tako naprej. Zelo protislavni smo, kar zadeva nadaljne perspektive članstva uh, Turčije v EU in mislim, da je to danes doseglo svoj višek. Eh, gre za zapravljanje denarja davkoplačevalcev s tem, da pomagamo Turčiji tudi pri eh, begunski nazilni politiki. In, Tu govorimo, da je možen celo pristop. Mi enostavno nadaljujemo s temi posli, kot da se nič ne bi zgodilo. Prejšnji teden so um, na nizozemskem zabrnili referendum v zvezi z Ukrajino in eh, če bo Združeno kraljestvo zapustilo EU, eh, kažejo ankete, bodo tudi Danci se odločili podobno. Vidimo, koliko je kriz evroobmočje, šengensko območje, eh, migracijska kriza. Nadaljne, nadaljna širitev je grožna za našo državo in zato sem zato, da 23. junija zapustimo Evropo. Evropsko unijo tudi zaradi varnosti. Za minuto in pol, gospod Borgecija. Hvala lepa, gospa predsedajoča. E, ta e, sporazum je izkaz e, dvoličnosti. Slišali smo prispevke in težave, ki se, pokažejo, ki se kažejo pri postopku približevanja Turčije k Evropski uniji. Hkrati pa je problematično tudi obnašanje Turčije, ki eh, gosti največ beguncev na svetu. Ampak eh, to eh, poročilo ne govori o tem, kakšni naj bi bili postopki za sprejem beguncev ali pa za izgon beguncev. Ta izgon je Amnesty International eh, ravno kar obsodila. Eh, Turčija je varna država za eh, begunce in to načelo vračanja, ki ga Evropska unija uporablja za tiste, ki povzročajo težave v uh, Italiji ali pa v Grčiji ali pa na Malti zaradi povečanega pritoka uh, beguncev. Ampak uh, to načelo v Turčiji ne deluje. Uh, to le kaže, kako zelo izkrivljen je ta sporazum z Turčijo. V tem trenutku se mi zdi. Uh, potrebno eh, zavrniti liberalizacijo vizumskega režima in zahtevati pregled eh, delovanja Turčije v, eh, na področju boja proti tujim borcem. Gospod Vojt. Äh, Sprašujem se, kaj ima Turčija v rokah, da lahko tako izsiljuje Evropsko unijo? Sestavila je eh, katalog eh, človekovih pravic, eh, ki pa v Turčiji pravzaprav sploh več ne veljajo. Cirkve so skoraj da vsakodnevno žrtve napadov, imetje kristjanov je pogosto zaseženo. Leta 2007 eh, so življenje izgubili trije kristijani in eh, ti še danes niso bili kaznovani, čeprav eh, se dobro ve, kdo so eh, storilci. Eh, poleg tega Turčija krši ozemelsko celovitost Sirije in eh, se tam bori proti Kurdom. In, eh, Medtem, eh, ko eh, Evropska unija pomaga pešmerskim kurdom, eh, jih Turčija napada. Eh, hkrati pa slišimo, da moramo nadaljevati z pogajanji, da moramo ukrepiti eh, gospodarski dialog. Ali je lahko takšna država res partnerica Evropske unije? Eh, če pa Turčija dobavlja orožje islamski državi, kako lahko Kako se lahko sploh še pogajamo s takšno partnerico? Turčija zares ne spada v Evropo. Za minuto gospod Kefalojani. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Ne moremo biti povsem zadovoljni Eh, ko gre za tako eh, zelo težavno poročilo in za tako zelo zapleteno državo. Ampak eh, jaz sem predsednik mešanega parlamentarnega odbora in zato bi rad čestital gospe Peri in tudi gospe Zomer in poročevalcem v Senci. Zares so dobro opravili svoje delo. Spoštovali so naša načela in pokazali odgovornost. Veliko pomankljivosti je izpostavljenih v turškem sistemu. Eh, Turčija mora eh, spoštovati suverenost eh, držav in seveda mora spoštovati tudi vse druge obveze. Poleg tega mora spoštovati zračni prostor drugih držav in ne sme kršiti človekovih pravic. Potrebno je zagotoviti tudi spoštovanje pravic crkve. Eh, veliko je žrtev v Anatoliji zaradi eh, politike eh, Turčije. Seveda je potrebno odpreti novo poglavje, ampak krati je potrebno spoštovati tudi evropski pravni red. Gospod Baštinaro, hvala lepa. Gospa predsedojoča, gospod komisar, najprej bi se rad zahvalil Kati za tako obsežno in dobro organizirano poročilo. Rad bi izpostavil le nekaj temeljnih točk, točk po mojem mnenju. Naj začnem z tem, da povem, da bomo eh, danes eh, ocenjevali zastoj v turškem približevanju k Evropski uniji. To je nažalost privedlo tudi v upočasnitev reform in pa v eh, zmanjšanje spoštovanja prava in pa človekovih pravic v Turčiji. V eh, zadnjih dveh letih je prišlo do kršitev človekovih pravic in pa svobode govora v tej državi. Zaradi tega ponovno pozivam svet in komisijo, da odpreta eh, poglavji 23 in 24, hkrati pa Turčijo pozivam, da nadaljuje z izvajanjem reform in da reši odprta vprašanja z svojimi sosedami. Igrati mora tudi konstruktivno vlogo v pogajanjih z Ciprom uspeh eh, teh eh, pogajanj je ključnega pomena tako za Evropsko unijo, kakor tudi za Turčijo, po mojem mnenju. Nobenega dvoma ni, da moramo poglobiti naše sodelovanje z Turčijo, da bi rešili trenutno migracijsko in begunsko krizo. Kljub temu pa sem zaskrbljen zaradi določenih vidikov eh, sporazuma med Evropsko unijo in Turčijo. Na zadnje eh, pa bi rad izrazil eh, svoje sožalje eh, z vsemi turškimi državljani in pa z turško vlado eh, zaradi boja proti terorizmu. Najlepša hvala, gospod Boštinaro. Sedaj pa gospod Belder za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Poročevalka povsem pravilno opozarja na nasilno, na nasilno ravnanje eh, v eh, Turčiji. Turška vlada izvaja eh, preiskavo skupine Levi Alaha na jugovzhodu Turčije. Čas je, da se na to odzovemo gre za skupino, ki naj bi ščitila predsednika Erdogana pred eh, PKK in eh, pa eh, pred drugimi terorističnimi skupinami in zato ta skupina še naprej obstaja. Tudi begunci so žrtve mučenja. Begunci pridejo v Turčijo in menijo, da bodo tam končno varni, ampak mislim, da obstajajo še veliki problemi na področju človekovih pravic in zato tudi v odnosu med Evropsko unijo in pa Turčijo. Gospa Šake je naslednja na vrsti. Hvala lepa, gospa predsedojoča. To besedilo je bolj kritično kot kdajkoli prej eh, zaradi kršitev človekovih pravic, zaradi nespoštovanja prava in zaradi neustredne delitve oblasti. Eh, to je postal eh, predvidljiv eh, vzorec v Turčiji in to je razlog za zaskrbljenost. To je edina inštitucija, ki povsem jasno govori o tem, kaj se dejansko dogaja v Turčiji. Veliki problemi se kopičijo in zaradi tega je še toliko bolj problematično, da je komisija Se opravičujem, gospa Šake, a zdi se, da ni angliškega tolmačenja, ali imam prav? Govorim angliško, če to kaj pomaga. Se opravičujem. E, bo sem normalno, je, da ni tolmačenje v angliščino, torej. Ali so bile težave s tolmačenjem? Ne, torej ni težav? Bom en tout état de cause cela a l'air d'être résolu donc je vous prie de. Torej, eh, kaj predlagate gospa predsedujoča naj nadaljujem ali še enkrat začnem eh, lahko še enkrat začnete v angliščini še enkrat gospa predsedujoča eh, dragi kolegi Gospod eh, komisar, naše glasovanje o eh, poročilu v Turčiji je na dnevnem redu v eh, izjemno kritičnem trenutku. Ogrožena je svoboda medijev, veliko je nasilja na jugovzhodu Turčije, ni jasne delitve oblasti. Ta vzorec je predvidljiv, zato pa nič manj zaskrbljujoč. Mi smo edini politiki in pa edina evropska inštitucija, ki povsem jasno govori o tej situaciji. Zelo problematično je, da eh, sta eh, Evropska komisija in Evropski svet sprejela odločitev, eh, da bosta zavlačevala z nadaljnimi koraki. Evropska komisija ni predložila svojega poročila in mok vlada tudi glede nedavnih kršitev človekovih pravic v Turčiji. Eh, gospod Timmermans eh, se je rokoval eh, z predsednikom Erdoganom deset dni pred kritičnimi volitvami in vesela bi bila, če bi sodeloval pri razpravi z gospodom Erdoganom v tem parlamentu. Evropska unija ne more upati, da bo Turčija rešila njene probleme. Sporazum na področju migracij je slab sporazum in mislim, da ga bomo plačali z svojimi načeli. Um, upam, da eh, bosta Evropska komisija in Evropski svet spremenila uh, svoj način ravnanja. Gospa Šake, tudi če govorite v angleščini, morate zaključiti pravočasno. Gospa Sakorafa, za minuto. Gospa eh, predsedujoča, poročilo o napredku prvič jasno in realistično eh, opisuje situacijo v eh, Turčiji in to je izpostavila gospa Piri in to smo izpostavili tudi mi. Turčija naj bi trajno rešila uh, vprašanje eh, Kurdov. Evropska unija uh, je PKK uvrstila med teroristične organizacije, ampak PKK je del rešitve problema. Potem je tukaj begunsko vprašanje in vključitev NATO v Egejskem morju. Evropska unija ponovno vključuje uh, Eh, druge države, ker je sama prešipka in rezultati bodo katastrofalni eh, za eh, prebivalce. Tam, kjer bo deloval NATO, se bodo napetosti le še zaustrile. Torej, kakšen postopek približevanja sploh lahko imamo v primeru države, ki zavestno krši mednarodno pravo in pa sporazume, ki jih je podpisala. Gospod Maragal, za minuto. Gracias, presidente. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča. Ja. Mi smo eh, zato, eh, oziroma mi podpiramo to kritično poročilo, ki je tudi moralo biti kritično zapisano in smo za odprtje poglavi 23 in 24, kajti potem bo Evropska unija lahko pokazala svojo težo. Če Turčija zares želi v Evropo, Turčija je Evropa Eh, kljub temu pa se njena vlada obnaša izjemno nedemokratično. Postopek eh, približevanja eh, pa je ogrožen tudi zaradi begunskega vprašanja. To negativno vpliva na približevanje Turčije k Evropski uniji. Zdi se, da begunci postajajo blago, s katerim se lahko trguje in tega ne moremo sprejeti. Ne moremo pa sprejeti tudi eh, trenutnega ravnanja v Turčiji. Begunce pošiljajo nazaj v eh, Sirijo. Begunce, ki so pobegnili pred vojno v Siriji potem pa eh, je tukaj tudi vojna na eh, kurdskem območju. PKK se mora odreči eh, nasilju, vlada pa mora vzpostaviti dialog. Dialog je bil prekinjen po volitvah junija. Ali sprejmate modri karton, gospod Funtulis? Ne? Gospod Sinadinus rad bi vprašal kolega no zdi se da pozabljamo uh, na geografijo od kdaj pa je turčija evropska država gospod Maragaž, on je vključil mikrofona. Ja. Dragi kolega, oglejte si zgodovino in uh, videli boste, da imam prav. Turčija je Evropa in uh, je del Evrope in mora biti del Evrope. Veliko je argumentov za to. In tudi geografski podatki in politična strategija govorijo v prid temu. Turčija igra pomembno vlogo tudi v sirskem konfliktu in eh, to je še en razlog za to, da eh, moramo to državo razlikovati od trenutne vlade. Turčija kot država je del Evrope. Gospa Wimberg. Najlepša hvala, gospa eh, predsedojoča. To poročilo o Turčiji vsebuje veliko dejstev. Zastaviti si moramo vprašanje o prihodnosti eh, te države in o približevanju Turčije k Evropski uniji. Pozitiven razvoj eh, Turčije je bil prekinjen. Prihaja do kršitev načela pravne države, eh, do kršitev svobode govora, do eh, kršitev demokratičnih načel in tako naprej. Ugotavljamo, da je parlamentarna udeležba sedaj desetodstotna, poleg tega se pojavljajo tudi težave z varnostjo. Medtem eh, pa Turčija igra seveda eh, pomembno vlogo eh, pri zagotavljanju varnosti. Jasno je, da ima Turčija imperialistične težnje, težnje po vzpostavitvi novega otomanskega carstva. Ali Turčija ne igra iste igre kot pa islamska država, ali eh, ima res smisel, da podpisujemo to vrstne sporazume z eh, Turčijo. Gospod De Graf, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Evropski parlament je ponovno eh, pripravil eh, poročilo, ki nima nobenega smisla na temo Turčije. To poročilo lahko kar vržemo v koš. Turčija podpira islamsko državo, eh, pošiljala je begunce v Evropsko unijo in s tem zaslužila veliko denarja. Hkrati izvaja genocid nad kurdskim prebivalstvom in zatira turško prebivalstvo nobene opozicije islamističnim težnjam ne eh, dovoljuje. Sultan Istanbula eh, skrbi za islamizacijo države. Vedno več je mošej, eh, ki pozivajo k sovraštvu do Zahoda in uh, ki povdarjajo, da begunci preplavljajo naša mesta in vasi. Zaradi tega ne moremo imeti liberalizacije vizumskega režima, ne smemo dajati eh, finančnih sredstev eh, tej eh, skorumpirani vladi. Gospod Fontulis. Hvala lepa gospa predsedujoča. Poročilo o napredku eh, Turčije je že eh, ponesrečen naslov. Tukaj gre za interese eh, posameznikov, kajti Turčija ni dosegla nobenega napredka. To je država, ki ne spoštuje svojih sosed, to je nestrpna država, ki ne spoštuje mednarodnega prava podpirajo uh, islamski uh, kalifat, uh, podpirajo uh, kriminalna dejanja in uh, ovirajo neodvisnost Cipra. Potem, eh, ko eh, smo eh, priseljence poslali nazaj v Turčijo, jih je šesto ponovno prišlo na grške otoke, Turčija pa si je zgolj zatisnila oči. Evropska unija pa na mesto, da bi prekinila sodelovanje s Turčijo, želi za njo še tesneje sodelovati. To je ja režim, v katerem zapirajo ljudi zgolj zaradi tega, ker imajo drugačno mnenje. Poleg tega pa si samo oglejmo obnašanje Erdogana do drugih držav. E, zdi se mi, e, da se ta obnaša tako, kot da bi e, turški volici bili tudi v Nemčiji. Gospa Koraca Bild. Turčija je sprejela tri milijone beguncev in sicer dostojanstveno in to moramo priznati. Še naprej pa moramo izražati svojo zaskrbljenost glede svobode govora, glede neodvisnega sodstva in glede načela pravne države. Poleg tega moramo eh, pozornost posvetiti tudi eh, humanitarni situaciji in pa nasilju na jugo-vzhodu Turčije. Obe strani morate odložiti orožje in se vrniti za pogajalsko mizo. Pozdravljam tudi akcijski načrt Evropske unije eh, za Turčijo in pa 5 milijonov evrov, ki naj bi bili na voljo za za begunce. Izvajanje mora potekati v skladu z mednarodnimi standardi in eh, v skladu eh, z načelom nevračanja. Prosilce za azil je potrebno obravnavati na ustrezen način in Turčija mora veljati za eh, varno državo vračanja. Vesela sem, da eh, se postopek približevanja nadaljuje. Najboljši način za demokratične reforme je odpiranje novih poglavi. Tukaj ne gre eh, za kupčijo, ampak za eh, sporazum, ki bo koristil obima stranima. Gospod Hovic, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. To poročilo ne podpira sporazuma med Evropsko unijo in Turčijo v zvezi z begunci kajti eh, ta eh, sporazum, eh, kot pravi Evropska agencija za begunce, naj bi bil nezakonit. Turčija sodeluje z sosednjimi državami, ampak pri tem mora spoštovati načela mednarodnega prava. Evropska unija ne sme pozabiti na človekove pravice v zameno za sodelovanje borite se proti terorizmu z našo podporo, ampak ne z našimi ljudmi. Vrnite se k kurdskemu mirovnemu procesu in eh, ne preganjajte novinarjev zaradi tega, ker obna, objavljajo zgodbe, ki vam niso všeč. In ne obtožujte svobodnih akademikov, da so teroristi kaj ti vaš minister za pravosodje je dejal, eh, da eh, lahko tistim, ki kršijo ta načela, odzamejo, odzamejo državljanstvo in to je v nasprotju z 15. Eh, členom mednarodnega prava. Zavedite se tudi, kako zelo kratkoročni so vaši argumenti. In poleg Turčije se moramo dvoličnosti odreči tudi mi. Hvala lepa, gospod Bašir. President. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Ne morem si predstavljati, da je bil gdar, kdorkoli presenečen v pogajanjih, eh, če eh, je za nekaj prosil, pa je druga stran eh, nekaj zahtevala v zameno. Številni kolegi se zdijo zaradi tega presenečeni. V idealni situaciji bi tudi jaz ločeval eh, posamezna področja, ampak biti moramo realistični. Turčija igra ključno vlogo, ključno geopolitično vlogo v regiji in potrebujemo pomoč Turčije, če se želimo soočiti z sistematičnimi težavami, eh, ki povzročajo veliko zaskrbljenost vsem pa naj gre tukaj za migracijski svežen ali pa za uh, pogovore o približevanju. Seveda prihaja do določenega prekrivanja, ampak tega se nam ni treba nujno bati. Biti moramo previdni in Turčiji uh, ne smemo izdati blanko čeka. Poskrbeti pa je potrebno za sodelovanje eh, na področju boja proti terorizmu in pa na področju begunske krize. Na ta način bomo lahko ponovno oživili naše sodelovanje. Eh, in eh, se bomo lahko borili proti nadaljnemu nazadovanju. Hvala lepa, gospod Ali, za minuto. Hvala lepa v zvezi z poročilom o Turčiji. Lahko izpostavimo določene točke v sodelovanju s to državo. Tukaj gre za dobro sodelovanje pri um, migracijah in pa odnose z Ciprom. Uh, poročilo omenja tudi odpiranje novih poglavi, če bodo pogoji izpolnjeni in ob ustreznih dialogih. V, v, v letih 2014 in 2015 je varnostna situacija v Turčiji nazadovala. Potrebni so popravni ukrepi. Poročilo namenja tudi posebno pozornost eh, tudi glede sodelovanja Evropske unije in Turčije na področju migracij. Tukaj je potrebno usklajeno okrepanje, ki bo lahko vodilo do pozitivnih rezultatov za obe strani. Kljub številnim pomankljajem pa vidimo jasne signale, da se pristopni proces, da pristopni proces napreduje. Hvala lepa, gospa Rid, za minuto 30. Hvala gospa predsedujoča pristop turčije evropski uniji je zelo pomembno vprašanje predvsem tudi v luči referenduma v združenem kraljestvu. turčija si že več let prizadeva za vzpostavitev zadeva za pristop Evropski uniji in migranska kriza omogoča Erdoganu, da izsiljuje napredovanje na tem področju. Vendar pa Turčija niti ni v Evropi. 97 odstotkov teritorija je v Aziji in tudi ni del evropske. Um, Kulture pod Ataturkom je država postala sekularna, ampak nedavno pa postaja vedno bolj um, islamistična, še bolj kot je bila včasih. Kaj bi pomenil pristop? Ne vemo niti, kaj je pravo prebivalstvo, koliko je, kakšno je številko, število prebivalstva, številke so različne. Turčija nudi dom tudi številnim beguncem, ki bi lahko v prihodnosti dobili turški potni list. In če bi Turčija postala članica Evropske unije, bi vsi ti ljudje imeli pravico priti v Združeno kraljestvo in laburisti podpirajo vstop turčijo panevropska stranka pa temu nasprotuje in pristop turčije je velik razlog za to da mora um, združeno kraljestvo glasovati za svoj izstop hvala lepa gospod schaffhauser za eno, gospod schaffhauser za eno minuto in. To je dobro poročilo, ehm, v njem je zapisana resnica o diktatorju Erdoganu. To poročilo pravi tudi, da eh, si Evropska unija zatiska oči pred kršitvami človekovih pravic v Turčiji in sicer zgolj zaradi tega sporazuma na temo beguncev. To eh, poročilo pa predlaga tudi oživitev eh, postopka približevanja. Ali želite politični islam v Evropi, ali želite širjenje islamizma? Mislim, eh, da gre tukaj za teroristični režim, ki podpira Daesh ali eh, res eh, želite še dodatno okrepitev NATO, ali res eh, želite režim, ki izsiljuje Evropo z begunci. Odločili ste se za laži, zaradi šibkosti. Sultan zopr Evropo. Z tem poročilom ste že izdali svoje ljudstvo gospa predsedujoča ali nam je všeč ali ne turčija je in bo ostala naša soseda in zato moramo krepiti dobro sosedske odnose dober sosed pa spoštuje zaveze ki jih je sprejel spoštuje eh, svobode oziroma človekove pravice svobodo medijev in tudi kritiko ne smemo dovoliti, da se odprejo nove migranske poti. Podpreti moramo evropski del turškega prebivalstva. Vendar pa so tam tudi prebivalci bolgarskega eh, porekla v številnih regijah na severo, zahodu in spodnjem. Spoštovanje njihovih pravic pomeni dostop do izobraževanja v Bolgariji, spoštovanje njihovih medijev, svoboda medijev um, in tudi iskanje mirnega, mirne rešitve za novi konflikt. Hvala. Modri. Gospod kolega, kako komentirate spoštovanje? spoštovanje sporazuma tur, strani Turčije, saj je obmejna policija včeraj zajela 97 nelegalnih migrantov. In kako komentirate nespremljivo umešavanje Turčije v eh, notranje bolgarske zadeve? sosedje morajo vedno imeti svoje orodje za vplivanje na sosedne države. Tu gre za odgovornost naših eh, posebnih služb, da najdejo način, da nasprotujejo takšnim poskusom iz Turčije, Rusije ali odkudrkoli. Kar se tiče sporazuma, sem jasno povedal, da pričakujem, da se ne bo dovolilo Turčiji, da odpre novo migransko pot čez Balkan. Gospod Kirkos, hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalki gospe Piri, kaj ti povedala je, kakšna je sedaj situacija. In to je res to letno poročilo je za nas priložnost, da govorimo o Turčiji in tukaj vidimo, kakšno je dogajanje na področju svobode, govora, pravosodja, svobode veroizpovedi in tako naprej. In vse to je treba spremljati s pravo razpravo in tudi s civilno družbo. Delitev pa je še vedno evropska integracija napredovati je treba tudi s politično rešitvijo pri vprašanju kurdov in tudi um, In pa s primerjem, to ne sme voditi sedaj do dodatnega poslabšanja situacije. Šolim Państvo, zamknimo oči, vrčimo sobie mape. Po... Gospod Črnecki, če si zamislimo kakšen bo zemljevid, če bi pristopila Turčija, torej naši sosedi bi postali Irak, Iran in Sirija. Ali ni to res zanimivo sosedstvo? Gospe in gospodje, upamo, da se bomo v razpravi izognili dvojnim standardom. Če bodo isti politiki, ki so leta in leta trdili, da ne smemo sprejeti Turčije, kot članice, ker ne spoštuje človekovih pravic. Potem ne moramo sedaj kar naenkrat noč podpisati eh, sporazuma z eh, Turčijo v zvezi z begunci. V in to v kontekstu lokalnih volitev v eni od držav članic. To je hinavstvo. Uh, ne smemo popustiti trenutnim političnim dogajanjem. Ali sprejmete modri karton? Seveda, gospa predsedujoča. Hvala lepa. Torej, nihče ne govori o spremembi dinamike če se bo turčija pridružila z na primer sedeminsedemdeset milijoni bodo imeli največje število poslancev in obstoječe države članice bodo imele še manjše zastopstvo ali ni to še eno razlog zakaj ne sme turčija pristopiti evropski uniji kajti manjše države bodo imeli še manj možnosti demokratično zastopati svoje državljane

članov oziroma poslancev v parlamentu iz obstoječih držav v skladu z pravilom, da je število poslancev omejeno. Sedaj pa gospa von Storch za dve minuti. Ja, Danes govorimo o novem najboljšem prijatelju Evropske unije, o Turčiji. Po uh, sporazumu o beguncih bo sledila um, odprava vizumov in potem pristop med našimi sosedi ni nikogar, ki bi tako omejeval svobodo govora, svobodo medijev, pravice eh, žensk, pravice medijev in pravice kristjanov, ki bi tako zateral te pravice kot Erdogan. Mi pa smo se mu predali. Vsi pomembneži se strinjajo, začenši z gospo Merkel, da je rešitev za EU v približevanju Turčije Evropski uniji in vsi se strinjajo, da nam mora to uspeti, ampak zato naj Turčija opravi umazano delo, ki je postalo toliko bolj pomembno zaradi odprtih meja gospe Merkel. Predsednik, ki zatera svobodo eh, medijev, svobodo izražanja, svobodo zbiranja pravice žensk, eh, pravice kurdo, pravice kristijanov in ki jih tudi uh, ki se bori proti njim z brutalnim policijskim nasiljem in ki vodi vojno v lastni državi proti lastnim prebivalstvu in v sosednji državi. In ta moški naj bi bil reševalec Evropske unije. Ali ni to ultimativna hinavščina Evropske unije? Nekako smo vedno rekli, potrebujemo več Evropske unije, sedaj pa vse skupaj ne deluje več. In sedaj pa v tej krizi slišimo, potrebujemo več Turčije. To je pa res grozljivo. Kdor odpira vrata Turčiji, bo zmehčal evropske vrednote. Citiram gospoda Erdogana. Demokracija je le vlak, na katerega bomo stopili, dokler ne bomo na cilju. Mošeji so naše kaserni. Uh, minareti naši bajoneti in verniki naši borci. Gospod in gospodje, zbudimo se, dokler ne bo prepozno. Pristopna pogajanja med Evropsko unijo ne smemo le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 Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Turčija kupuje nafto iz rafinerij islamske države. Turčija naj bi islamski državi eh, posredovala ustrezen eh, material, Eh, Turčija bombardira eh, kurdsko državo na mesto, da bi bombardirala Al-Nusro ali pa ISIS, ker, eh, bi, ker dovoljuje, da teroristi prehajajo zunanje evropske meje. Zaradi vsega tega je nesprejemljivo, da eh, naj bi Turčiji nakazali tri dodatne milijarde. Nesprejemljivo je, da s Turčijo podpisujemo sporozum, še bolj nesprejemljivo pa je, da bi se nadaljevala pogajanja o približevanju Turčije Evropske unije. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Jaromir Štetina za eno minuto. Hvala lepa, predsedujoči gospe in gospodje. Zelo cenim Turčijo kot našo zaveznico v NATO in tudi njihovo pobudo za reševanje begonske krize. In v imenu tega sodelovanja protestiram proti nasilju, ki ga Turčija izvaja proti Kurdom na ozemlju Turčije. bombardirajo tudi kurdske kempe, tabore v um, Iraku in medsebojno sovraštvo pa podžiga še stranka PKK. Pogosto pa je kurdski teror odziv na drugo nasilje. Turčija je spremenila prednedavnim tudi politiko in tudi kurdov ne imenuje večgorski kurdi in kurdi so zastopani v, parla, v turškem parlamentu. Turška javnost je vedno bolj zainteresirana za tragično zgodovino tudi turškega nacionalizma. Eh, prihodnji teden bo tudi eh, spominska seja v zvezi z armenskimi pokoli. Hvala. Sedaj pa gospod Vajdenholzer za eno minuto. Hvala lepa. Ureditev odnosov s Turčjo je ena najpomembnejših nalog trenutne komisije. Kar usodnega pomena je polno je v, njem, eh, v njej eh, priložnosti, nevarnosti in tvegan. Veliko stvari je zaskrbljujočih, naprimer vprašanje kurdov. Trenutna vlada misli, da bo to vprašanje lahko eh, rešila z nasiljem, po, fazi, po dolgih letih pogovorov in približevanja imamo danes spet stanje podobno državljanski vojni. To ne more biti našem interesu in poročilo zelo jasno opisuje eh, ta dogajanja. Evropa bi morala skušati v tej situaciji prevzeti vlogo posrednika zgled bi lahko, bilo, bil, lahko bil mirovni sporazum na Severnem, Irs, na Severnem Irskem, kjer so tudi vse sprte strani sedle za isto mizo, tudi tiste, ki smo jih takrat najprej uvrstili kot teroriste. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Teo Harus za eno minuto. Hvala. Uh, kolegi pravijo, da Turčija ne more postati članica Evropske unije, čeprav so, je razvoj pri vprašanju Cipra pozitiven. No, ampak to je zavajanje in Evropski parlament bo naredila veliko napako, če bo to tukaj popustila in agresivnost Turčije do Cipra se bo še povečala. In če mislite, da je to rešitev, potem moram reči ne rešitev za Turčije je razcipra, torej. Tu moramo imeti jasne meje. Evropski parlament ne brani Cipra, ne zavračajo se predlogi sprememb, ki grejo v smeri rešitve. Celo komisar oziroma minister ni enkrat omenil Demokratične republike Cipr. Parlament mora postati branilec načel in vrednot Evropske unije in rešitev, ki jo bomo prijeli, mora upoštevati tudi pravni red Evropske unije za vse državljane, drugače bomo soodgovorni, če nas bodo ciprčani zavrnili. Zato prosim, da se ta, to poročilo zavrne.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 tudi drugi dogodki, o tem sploh nočem razpravljati. Očitno Turčija izvaja pritisk. Že sui Charlie, to so bile velike besede nekoč, ampak eh, gospa Merklova očitno tega načela noče ščititi kot državljani Evrope. Smo pri temah, kot so migracije, eh, Eh, in eh, begunci smo predani, smo, smo, smo v rokah drugih in eh, smo odvisni od tega, da nas bo ščitil nekdo kot je Erdogan. Hvala lepa, sedaj pa gospod Ester Delange za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Poročevalka je v zelo težki situaciji v preteklih letih smo v poročilih eh, našli stavke, ki smo jih potem eh, hitro v zadnjem trenutku izključili, kjer je šlo za odpiranje poglavji. Sedaj pa je pogojev za odpiranje še manj. Tukaj mislim o um, pomankanju svobode izražanja in spoštovanju tudi manjšin. Ampak spet v tem poročilu letos opozarjamo na um, pogajanja, v katerih naj bi se odpirala poglavja. Vendar Turčija se ni spremenila, spremenil se je svet okoli nas. In pogajanja s Turčijo ne smemo povezovati z pristopnimi pogajanjami. Moja stranka bo jutri glasovala proti odpiranju poglavji. Sodelovati moramo s Turčijo in glede tega podpiram to poročilo, ampak predsednik ne mara satire in to se jasno vidi, da je jasno, da je daleč stran o tem, kako mi v Evropi zravnamo z drug z drugim. Hvala lepa, sedaj pa gospa Eva Kajli za eno minuto. Agapetis Nadarišvik je Petro Pelagot sprošvidikis, krisis in dialog. Spoštovani komisar Begunska, kriza glede tega se je treba sporozumeti s Turčijo, tudi če sporazum nima širših rezultatov, ampak to mora pomeniti, ne sme pomeniti, da bomo izstavili nek blanko ček. Treba je spoštovati življenje beguncev, ampak tudi eh, človekove pravice. Turčija mora spoštovati medije, neodvisnost eh, javnih organov, pa tudi pravice kurdov. Suverenost sosednjih držav mora biti zagotovljena. Vsak dan vidimo provokacije v Egejskem morju. In tudi um, njihove enote morajo biti odstranjene iz Cipra. Treba je spomniti tudi na druge zadeve. Turčija ima pred seboj še dolgo pot, čakajo veliko reform za to, da bo lahko spostavila zaupanje. Hvala. Bareko. Hvala, gospod Nikolaj Barekov, za eno minuto. Gospod predsedujoči, pred 150 leti je Kristof Botev, nacionalni heroj in poet v Bolgariji, imen, Turčijo imenoval evropski bolnik. Ta junak je umrl v boju za svobodo, ustrelili so ga otomanski pripadniki. Kljub temu pa je danes cela Evropa odvisna od Turčije zaradi plina migrantov in beguncev. Ampak jaz bi rekel, da je Turčija odvisna od nas, od našega denarja, naših trgov, naše dobre volje. Nima drugih prijateljev. ZDA, Rusija, Iran, Izrael so sovražniki Turčije in Erdogana. In pravi čas je uh, za Evropsko unijo, da si izbere, kakšno Turčijo si želi. Bolgarija je edina uh, država, ki se je osvobodila turške nadvlade in dobro pozna njihove napake tudi v zgodovini Bolgarija, lahko vodi v bodočih pogajanjih. Hvala. Hvala, sedaj pa Eduard Ferron za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eh, dragi kolegi, če bi moral povzeti eh, delo odbora in pa eh, poročevalke, eh, potem eh, moram reči, da gre za pretiran pogum. 17 eh, poglavi za Turčijo je bilo odprtih in vi, liberalci, socialisti in pa ELS, ste določili načela za pristop Turčije k Evropski uniji. Kaj pa spoštovanje človekovih pravic? Uh, načela pravne države. Kaj pa situacija na Cipru? Ne moremo dajati lekcij Turčiji, kajti tudi Evropska unija je totalitarna struktura, ki ne spoštuje svojih državljanov. Prošle, Najlepša hvala, sedaj pa gospod Kristoforu za eno minuto. Najlepša Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da Evropski parlament se mora izreči jasno o Turčiji. Vsako leto se stvari poslabšajo. Poslabšamo našo stali, naše stališče na vseh ravneh. Turčija ne spoštuje ni česar, ne spoštuje evropskih vrednot in načel, želi pa postati članica Evropske unije. Torej, Turčija je odgovorna za svoj pristopni eh, pri, proces. Mi pa moramo poslati jasno sporočilo. Ne moremo dovoliti, eh, in, da pristopajo države, ki ne spoštujejo naših eh, načel in vrednot. Evropska unija namreč temelji na teh načeljih in vrednotah. Jasno si moramo uh, povedati tistim, ki želijo odpreti nova poglavja, uh, da morajo izvajati uh, uh, vse, vsa načela in vse pogoje. Niso še niti podpisali dodatnega protokola. 40 tisoč vojakov je v Evropski uniji. Kaj bi vi storili, če bi bili v isti situaciji, kot so ljudje na Cipru? in uh, torej bi uh, Turčija uh, um, kršila ta načela, njihove pravice. Zato mislim, da mora parlament uh, jasno povedati, da se ne bomo udali Turčiji. Najlepša hvala. Prosim vas, da se držite časa, ki vam je namenjen. Gospod Lopez najlepša hvala. Pohvaliti moram odlično delo poročevalke Turčija je ključni akter za vse izzive, ki jih moramo, s katerimi se moramo soočiti v Evropi. Zato pa moramo vseeno govoriti tudi o tem, kaj počnejo Turki danes. Erdogan je avtoritaren voditelj, država je um, delno v civilni vojni, ima vladovino pravo, ki je ošibljeno, novinari uh, so v zaporih. Uh, in imamo tudi satirične vidike Erdogana, eh, ki so bili objavljeni v nemških časopisih. Razmišljati moramo tudi o pravicah vseh tistih, ki živijo v Turčiji. In mi kot evropske institucije ne moremo uh, tako nadaljevati. Ne moremo begunce uporabljati za, uh, za to, da nas izsiljujejo za pristop k Evropski uniji. Najlepša hvala. Sedaj pa uh, gospod Marjas. Turčija še naprej krši prost prostor eh, Grčije. Zračni prostor Grčije. In eh, tudi zasedli so 37 odstotkov eh, Cipra. Poslujejo z džihadisti in z tihotapci nafte. Odgovorni so tudi za uh, begunce, ki vstopajo v Grčijo. Evropska unija pa nagrajuje Turčijo in eh, jim daje nagrado 6 milijard evrov. Z njimi je vzpostavila politični dialog, ravno tako govorimo o vizumski, vizumski liberalizaciji. V milijonih bodo prišli v Evropsko unijo. Gospod Han, morate razumeti, da Turčija ni del rešitve, Turčija je del težave. In tako kot je bilo v preteklosti, ko je izvedla genocid nad punskimi eh, narodi, česar še nikoli nihče ni omenil. Eh, Zdaj pa še gospod Papadakis. Hvala, gospod predsedujoči. Ja, Tukaj smo pogosto kritizirali Turčije zaradi kršitev eh, človekovih pravic, kršitev pravic eh, novinarjev in tako dalje, njihove odnose z islamsko državo, njihovo taktito glede eh, beguncev in zasedbo Cipra. Imamo pa um, preprosto vprašanje, ali se je Trčija naredila napredek ali se stvari so se samo še poslabšale. Nam se zdi, da Turčija drsi vse dlje od uh, vrednot Evropske unije. Ali menite, da je napočil čas, da spremenimo svoje stališče in da začnemo uh, vplivati na Turčijo, da postane prava demokracija in da ne bo več eh, ustvarila težav, ampak mir in stabilnost. Včeraj se je, je komisar um, sklenil, da bomo imeli neko task force za rešitev ciprskega vprašanja. Če, resnite, že, če resnično želite rešiti uh, ciprsko vprašanje, morate. Um, morate um, odstraniti um, turške sile, ki so na, ci, na Cipru sicer eh, ta program ne bo imel uspeha. Hvala. Sedaj pa gospod Zambaski za eno minuto. Dragi kolegi, ta resolucija o Turčiji je nesprejemljiva in ELS pozdravlja uh, to, da bi turščina postala uradni jezik EU. To ne sme, to ne sme postati, to je uh, grožnja za Evropo in za mojo državo. Drugič, podpiramo uh, združitev Cipra. Naši kolegi iz Cipra ne podpirajo tega, ker jih Eh, Turčija je zasedla ali se bomo mešali v njihove zadeve. Evropski parlament eh, mouči glede nespoštovanja človekovih pravic, vladavine prave in drugih pravic v zameno za sodelovanje v begunski krizi. To je dvoličnost. Ali ne vidite, da je Turčija organizirala eh, prihod teh beguncev v Evropo? In Turčija se meša v mojo državo. Resolucija ne govori govori o, o tem, da Turčija pomaga teroristom z denarjem in z opremo. Veliko razlogov je, da glasujemo proti tej resoluciji. Turčija ne sme biti del Evropske unije in samo glasoval proti temu. Sedaj pa gospa Ruža Tomašič za eno minuto. Izvješće... Najlepša hvala. Poročilo na temo Turčije povdarja, da je Turčija ključna partnerica Evropske unije in ta dvostranski odnos nudi velik potencial, ampak ta potencial bomo lahko resničili le z verodostojnim eh, postopkom pogajanj. Ampak eh, bojim se, da poročevalka na to verodostojnost ne gleda enako kot jaz. Že zelo dolgo um, se pogajamo z to državo o članstvu in uh, vse države članice se niso izrazile pozitivno. Uh, zato bi lahko ta pogajanja trajali še desetletja in uh, mogoče se ta pogajanja sploh ne bo zaključila z turškim članstvom. Ali lahko islamska demokracija res eh, postane eh, članica eh, zahodne družbe in ali bi si to sploh mo morali želeti? Ne smemo pozabiti, da so si zahodne družbe za to prizadevale stoletja in ne verjamem, da bo Turčija to uspela storiti v tako kratkem času. Sedaj pa prosta razprava. Močno, Prekoračili smo čas, ki nam je bil na voljo, zato bom besedo dal samo enemu predstavniku vsake politične skupine in začeli bomo z gospodom Busoljem. Gospod predsedujoči, preden je torej ni samo kandidat, Turčija ni samo kandidatka, ampak je strateški partner, s katerimi moramo sodelovati tudi na begunski krizi in boji proti terorizmu. Zato se strinjam z sporazumom eh, s Turčijo, zlasti kar zadeva preselitev eh, beguncev. In turški pristop k Evropski uniji pa je podvržen eh, kopenhagenskim kritikom kriterijev. Zato mora Turčija izvesti reforme in zagotoviti, uh, zagotoviti varstvo človekovih pravic, svobode govore, pravice uh, manjšin in uh, mm, virske pravice. In ravno tako mora spoštovati vrednota in načela ter uh, si prizadevati za rešitev ciprskega problema. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Kostas Mauridas. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Veliko resnice je v tem poročilju o tem, kar se dogaja v Turčiji trenutno, zlasti kar zadeva kurde. Vprašanje, ki bi ga zastavil, pa je, da kaj, sto, kaj, kaj počnemo mi za Turčijo. Uh, Eh, komisar, poglejmo nekaj let nazaj. Leta 2005 je Republika Cipr imela odprte poglavja z Turčijo. Od takrat, torej je minilo 11 let. Vsi ste videli, da so se stvari v Turčiji samo še poslabšale, kar zadeva svobodo medijev, razne kršitve in tudi kar zadeva Cipar, ni bilo ničesar storjenega. Predstavniki turških ciprijo, eh, ciprčanov um, sam sem uh, tudi begunec iz severnega Cipra in oni ga še vedno zasedejo. Oni sploh, njih sploh ne zanima dialog. Treba je umakniti vojake, ki so zasedli Cipre, če želite najti rešitev. Zastupnik Ivan Jakovčič. Sedaj pa gospod Ivan Jakovčič. Gospodine predsedavajući. Gospod predsedujoči. Vsaka država na evropskem kontinentu ima pravico, da postane članica Evropske unije. Seveda pa eh, zato obstajajo tudi določeni pogoji, ki jih je potrebno izpolniti in vsaka država, ki želi vstopiti v Evropski klub, eh, jih eh, mora izpolniti in popuščanja ni eh, za nikogar, tudi ne za Turčijo. Turčija je strateška partnerica Evropske unije pri številnih vprašanjih, ampak zaradi tega za njo ne moremo imeti posebnih postopkov, kajti ne moremo pozabiti naših vrednot. Ne smemo pozabiti postopkov, eh, ki eh, so jih morale prestati tiste države, ki so vstopile v Evropsko unijo. Mislim, da Turčiji moramo pomagati, ko govorimo o migrantih in pa o, o beguncih. Kaj ti pomagati je potrebno vsem državam, ki skrbijo za begunce, tudi eh, Jordanije in Libanonu. Ampak e, v zameno za to Turčija ne more dobiti članstva v Evropski uniji. Ja, pomoč eh, je potrebno zagotoviti, ampak ne pod posebnimi pogoji. Kaj sto povedal, da bi ti? Gospod Filhiotis, najlepša hvala. Prav imate, ko govorite o kršitvah človekovih vladavine prava. In uh, zapiranje akademikov. In uh, oni kršijo temeljne pravice tudi lastnih ljudi. Kako lahko pritisnemo na njih uh, glede od, odpiranja uh, Eh, poglavja 24. Nekateri si zatiskajo oči pred tem, kar se dogaja. Kako lahko prosite za odpiranje, zahtevate odprtje 24. poglavja, če uh, Turčija ne prizna Cipra? To je nesprejemljivo. Nesprejemljivo je, da bi še naprej eh, predlagali razne kupčije, kot je naprimer Begunska in tako dalje. In sporazum EU-Turčija je v nasprotju z mednarodnim pravom in ne pomaga eh, situacije tudi glede tihotapljenja beguncev. Zagotoviti moramo, da eh, Turčija izpolni vse eh, pogoje, ki smo jim postavili. Hvala, gospod predsedujoči če bi opazovalec sledil razpravi v tej dvorani, ne bi razumel ničesar, ne bi vedel, kaj si misliti. Turčija krši sporazume, sporazum pa je podpisan z Evropsko unijo in Evropska unija ne stori ničesar, ne priznavajo uh, Cipra, zasedli so tretjino države in pričakujejo od nas, da bomo in jim mirno pomagali vstopiti v Evropsko unijo. Begunci prihajajo v Grčijo in v Evropo, mi pa jih nagrajujejo za to, da ne čuvajo, ne varujejo svoje meje z šestimi milijardami evrov. In hm, morda so naredili Um, napredek na številnih področjih, vendar pa kršijo človekove pravice um, in utišali so medije in vse tiste, ki, ki um, motijo Erdogana in če bi želeli rešiti te težave, imamo samo eno uh, rešitev. To je takošno stopnje Turčije v Evropsko unijo. Sedaj pa v imenu Evropske komisije, gospod komisar Johannes Han, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, gospod, gospa ministrica. Hvala za to razpravo. Mislim, da se v nečem vsi strinjamo. Turčija je strateški partner za Evropsko unijo. To izhaja iz geostrateškega položaja, iz števila prebivalcev in zato je razumljivo, da moramo iskati neko smiselno obliko sodelovanja. Sodelovanje s Turčijo, je, z, z Turčijo ima svojo spone in pace, to je jasno. Ampak to sodelovanje mora biti zelo obširno, tudi to je jasno tudi interesi v zvezi s Turčijo so večplastni. Na gospodarskem področju, to danes skoraj ni bilo omenjeno, gre za zelo pomembno sodelovanje, kajti Evropa je za Turčijo največji investicijski in gospodarski partner. Okoli 600 tisoč zaposlenih imamo v Evropi, ki so zaposleni v turških podjetjih. Turkija, Turčija je za Evropo šesti najpomembnejši partner. Torej, uh, tu moramo najti neko smiselno obliko sodelovanja. Zato je tudi nadgradnja carinske unije pomembna naloga, o kateri se pogovarjamo oziroma kateri se posvečamo zelo intenzivno že leto in pol. Vse izzivi v zvezi z begunsko krizo so temu sodelovanju um, dali nek nov zagon. Tudi to je pomembno, ima mora tukaj različne elemente. Liberalizacija vizumskega režima je ena tema, o tem smo že govorili in gre za to, da to vprašanje pospešimo. Ampak, gospe in gospodje, liberalizacija vizumskega režima ne pomeni, da je naslednji korak samodejno kar pristop kot to marsikdo tukaj podtika, kajti številnimi državami na svetu imamo liberalizacijo vizijanskega režima, pa nihče ne pomisli, da bi ta država postala članica. Po drugi strani pa da, imamo mandat sveta, da se pogajamo o pristopu. To je mandat, ki je odprt od leta 2005 in dolžni smo voditi ta pogajanja, da pridemo do rezultatov, kajti mandat pravi, da je treba voditi pogajanja, ki vodijo do rezultatov. In moja osebna želja je, da je treba ta pogajanja zaključiti, šele potem lahko um, podamo neko oceno. Razen, če pridemo do zaključka, da je treba pogajanja zaključiti ali prekiniti. Gospen gospodje, danes sem večkrat slišal, kako pomembno je upoštevati. Uh, načela pravne države v Turčiji in zagotoviti, da bodo tudi tam upoštevana, ampak reči moram, da je to možno le, če se pogajamo, kaj ti le potem imamo vzvod, kaj ti le potem lahko nekaj zahtevamo. To je kvalitativna razlika, če se pogajam o pristopu ali pa pač se pogovarjam s sosedom in op, iščem skupnosti. Trenutno imamo nalogo in dožnost kot komisija, da opravimo to nalogo. Zato sem z interesom prisluhnil navedbam gra, eh, gospoda grafa von Lamsbergerja, Lamsdorfa in drugih, ampak to trenutno ni predmet naše naloge, temveč je naša naloga v tem, da izvajamo naše, naše uh, mandat, da zagotavljamo tudi stabilnost v regiji in to lahko zagotovimo le tako, če stkemo zelo tesno mrežo sodelovanja s Turčijo. In zagotoviti je treba tudi, da lahko ustrezno se pogovarjamo in rešujemo migransko krizo. Kar se tiče izjave Turčije, da še niso videli niti centa, to ni res, kaj ti plačila smo že izvajali, ampak res je, da ne plačamo direktno Turčiji, ampak plačujemo projekte v Turčiji, ki so namenjeni temu, da olajšajo um, oziroma zmanjšujejo stroške, kar se tiče nastanitve prehrane in obiska šole beguncev tako da bodo lahko begunci ravno na vzhodu Turčije ostali v sami regiji, zato da se bodo lahko takoj vrnili v Sirijo, ko bodo to omogočale varnostne razmere in politična situacija. Zato naša, so naša plačila usmerjena predvsem v vzhodno Anatolijo. Tu so moži vzpostavili aktivnosti, zagotovili smo približno 155 milijonov evrov in s tem smo zagotovili, da 350 tisoč ljudi vsaj pol leta je preskrbljenih, za 40 milijoni evri pa se lahko zagotovi, da 200 tisoč otrok eno leto obiskuje šolo. In to so zadeve, ki so pomembne, na nje se moramo osredotočiti in to tudi prispeva k temu, da se krepi medsebojno zaupanje med eh, Turčijo in Turčijo. Eh, Evropa, vsaj upajmo tako, kaj ti. To, da je tukaj tudi pesek v kolesju, to je res, ampak med partnerji in med sosedi je treba imeti za vpliv odnos in to mora biti naš skupni interes. Kako se bodo zadeve razvijale tudi v prihodnosti, pa bo išlo iz pogajanj. Hvala lepa. Dank, herr Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa v imenu sveta naša bivša kolegica, bivša poslanka, gospa Žanin Henis Plashart. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vesela sem, da sem danes lahko tukaj. Najlepša hvala za to zanimivo razpravo in izmenjavo mnen, ki je pokazala, da delimo tako upanje kot tudi zaskrbljenost glede Turčije. Pomembno je, da spomnimo, da EU in Turčija imata veliko vezi in naše, naši odnosi so veliko daljši od te begunske krize. In uh, sodelovanje, tesnejše sodelovanje je dobro za Turčijo in Evropsko unijo. In Evropska unija bo vedno uh, Uh, mm, um, vir reform v Turčiji. Vendar pa mi ne povezujemo uh, pristopnih pogajanj z migracijsko krizo. Kot smo povedali, se zavedamo pomankljivosti in tudi uh, vaših bojazni glede uh, kršenja človekovih pravic, uh, svobode medijev in tako dalje. Glede tega smo zelo jasni. Želim poudariti, da sledimo vsem tem um, razvojem dogodkov. In še glasno bomo govorili o vseh teh pomislekih na vseh sestankih s Turčijo. E, glede vizumske liberalizacije, o kateri je govoril gospod komisar, tam ne bo nobenih bližnic, kot smo se dogovorili v našem skupnem uh, izjavi za, s Turčijo. Eh, do konca junija bi lahko umaknili eh, vizume, če bodo izpolnili vse pogoje. Če se bo to zgodilo, je odvisno od Turčije in od njenega napredka. Nekaj besed glede sporazuma z dne 18. marca. Po mojem mnenju ta sporazum lahko pomeni korak naprej pri iskanju evropske rešitve za begunsko krizo. To ne bo neka eh, čarobna rešitev, vendar pa je korak v pravo smer in je tudi pomemben instrument. To bomo naredili v skladu z mednarodnimi standardi in drugimi načeli. To ni lahko, vsi se tega zavedamo in naših težav nismo predali drugem. Prezgoda je, da bi ocenili učinke tega sporazuma, eh, kaj ti. Eh, torej, začel se je izvajati šele 4. aprila. V našem interesu pa je, da bo ta sporazum uspešen. Hvala, gospod predsedujoči. Danke, Najlepša hvala, gospa ministrica. Torej, po koncu te razprave, o tem bomo glasovali jutri.